od 15. do 17. Dnevni red imate na spletni strani Evropskega parlamenta. Želim vam vsem srečno pot domov in lep večer.